gospod Estefanio Torres Martinez imenuje mm, na mesto gospoda Pabla Echenikeja kot je člana odbora za okolje, javno zdravje in eh, varno hrano, kako tudi eh, na mesto članico delega, članice delegacije za odnose s Kitajsko. Kakšna pripomba? Ne. Potem je tudi